tributo. Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Nous avons une réunion fort importante. Torej, imamo zelo pomemben sestanek, ki nam bo omogočil prisluhniti gospodu Fernandesu, ki bo predstavil poročilo oziroma osnutek poročila in seveda bomo na to imeli tudi zelo široko izmenjavo mnenj. Rad bi zagotovil, da se vsi strinjamo z dnevnim redom. Nihče ni proti. Na to bi želel zagotoviti, da eh, so bili zapisniki eh, z 23. 26. februarja in 2. marca torej da so bili ti zapisniki potrjeni. Nihče ni imel nobenih pripomb. Dobro, v tem primeru so potrjeni. Sedaj pa dajem besedo gospodu Galteriju, če se želi izraziti. Jean, questa è una riunione molto importante perché... Najlepša hvala. Gre za izredno pomemben sestanek, kaj ti poročevalci bodo predsta, poročevalca bosta pred, predstavila osnutek svojega eh, sporočila. Slišali smo, kaj pravi ECOFIN in danes mislim, da bo parlament pokazal precej ambiciozno vizijo. Poleg tega imamo precej tesno časovnico, kar eh, odraža tudi dejstvo, da se sestajamo v četrtek zjutraj ob osmih, ampak res je nujno ukrepati čim hitreje, tako da bo tudi Junkerjev načrt lahko pravočasno vstopil v veljavo in začel delovati. Tako da naj se zahvalim obima poročevalcema za vse trud pri pripravi tega poročila v tako kratkem času. Hvala vsem, mislim, da je današnji sestanek zelo pomemben in mislim, da bomo našli usmeritev za nadaljne delo. Hvala. Dobro, torej, če želimo, da bo ta razprava res eh, plodna in ker se boste številni oglasili, predlagam, da ko bomo slišali oba poročevalca, ki sta opravila odlično delo, da omejimo na 2 minuti 30 eh, čas za govor, zato da se boste vsi lahko oglasili in da bo sta poročevalca lahko odgovorila na vaše pripombe. Torej, če ni drugih pripomb, potem prosim Jose ja, Fernandeza, da se izrazi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom govoril portugalsko. Eh, Saudá-las e saudá-los a todos. Queria cumprimentar Najlepša hvala. Najprej naj vas vse lepo pozdravim in se zahvalim sopročevalcu kolegi Udo Bulmanu. Zahvaljujem se tudi vsem zaposlenim in vsem ostalim, ki so kakorkoli prispevali k temu, da smo zdaj zaključili prvi korak. Res je, da je korak prvi od večjih, ampak vendarle je tudi ta korak pomemben, kajti, kot pravijo Kitajci, se vsaka pot začne s prvim korakom. Upam pa, da ta korak ne bo predolg. Poskusili bomo čimprej sprejeti to poročilo, se držati časovnice, zato da bi do junija dosegli dogovor. Sklad EFSI je predvsem priložnost, priložnost, da bi na podlagi dodatnosti in komplementarnosti eh, lahko zagotovili več naložb, ustvarili več delovnih mest in podprli podjetja pri odpravi ovir. Torej gre za priložnost, ki jo moramo izkoristiti, je pa to hkrati tudi izziv za države, za regije in izziv za prometni sektor, izziv za raziskovalni sektor. Raziskovalci imajo priložnost, da s pomočjo tega sklada uveljavijo marsikaj In eh, zato je predvsem nujno potrebno zagotoviti verodostojnost. Potrebujemo načrt, ki bo uspešen, ki bo realističen in eh, zato lahko rečem, da jamstva za 16 milijard morajo biti brezpogojna in nepreklicna. Pomembno pa je in to pravim tudi zato, ker je nujno ustvariti ustrezno zaupanje v zvezi z osmimi milijardami, ki jih bomo eh, zapisali v proračun. Teh 8 milijard mora parlament absolutno podpreti. Jamstveni sklad je pomemben, kajti to je podlaga za vrodostojnost celotnega načrta. Pri predlogu, ki ga danes predstavljava, Eh, kjer gre predvsem za ustvarjanje oziroma vzpostavitev jamstvenega sklada, želimo zagotoviti čim več prožnosti. V osnutku svojega dokumenta je komisija oba Eh, so zakonodajalca eh, pooblastila, da se zedinita glede financiranja tega sklada. In tu želimo zagotoviti čim večjo prožnost in čim večjo učinkovitost pri uporabi tega sklada. Eh, kot rečeno, govora je o 8 milijardah iz proračuna in o 16 milijardah jamstev, ki morajo biti nepreklicna, to ne sme biti eh, nikoli pod vprašajem. Seveda pa mora parlament zagotoviti nadzor nad tem načrtom in e, igrati mora spodbudno vlogo pri upravljanju, ne da bi kakorkoli ogrožali delitev pristojnosti. Zagotoviti moramo, da bodo vse sprejete odločitve objektivne, da pri izbiri projektov ne bo prišlo do političnih vplivov in da tudi ne bo političnega omešavanja v smernice vlagan. E, to mora biti naš cilj, je pa vendarle pomemben tudi nadzor, nadzor strani Evropskega parlamenta. In kot sem povedal, že na začetku smo zdaj prišli do trenutka, ko upam, da lahko obravnavamo uh, Eh, najrazličnejše predloge, predloge sprememb, ki bodo prinesli rešitve. Ti predlogi sprememb pa morajo izpolnjevati en pogoj, to je jasno. To morajo biti predlogi, ki lahko predstavljajo rešitev, ki jih je realistično mogoče uresničiti. Če uh, bom dobil predloge, ki bodo postavljali pod vprašaj večletni finančni okvir, bi Eh, bo to seveda postavilo pod vprašaj celotno časovnico in to ne, ni v skladu z junijem letos, ki smo si ga zastavili za cilj. Tako da upam, da bomo v tem kratkem časovnem obdobju lahko obravnavali čim več možnosti in upam, da ne bo nišče trdil, da razprava ni bila odprta. Zdaj je pravi trenutek za razpravo, pravi trenutek, da izboljšamo svoj predlog in da dosežemo konsens. Torej, še enkrat naj se zahvalim vsem kolegom in kolegicam za upravljeno delo, hvala tudi kolegi Bulmanu. In zdaj imamo res priložnost, da zagotovimo, da bo ta sklad, ki si ga vsi želimo, uspešen. Hvala. Merci, José Fernández. Monsieur... Hvala lepa, gospod Olman. Good morning, Chess, good morning. Dobro jutro, predsedujoča, dobro jutro, kolegi in gostje. Tudi sam bom govoril uh, svoj materni jezik in eh, rad bi se pridružil zahvali Hoze Manuela vsem tistim, ki, nam, uh, ki so nam pomagali uh, pri eh, delu, ki ga je bilo potrebno opraviti v razmeroma kratkem času. To velja za pračevalce, pračevalce v senci, predvsem pa za vse službe, ki so nam pomagale, da smo eh, tako hitro pripravili prevode. Hvala tudi vsem, ki so pomagali pri pripravi poročila in izredna zahvala tudi Jose Manuelu, ki je na svoj miren in prijazen način eh, se postavil bran svojih predlogov in mislim, da je to prava pot. Eh, Portugalci ste odlični pomorščaki, eh, zelo eh, dobri ste v plovbi in ne dvomim, da bomo tudi tokrat pripluli na cilj. Zakaj torej gre? Pogosto je bilo rečeno, da ta naložbeni načrt ni potreben. Parlament pa je dolgo čakal, da neka komisija, zdaj Junkerjeva komisija, končno poda predlog, ki bo omogočil, da bi kot evropejci več vlagali v svojo, prilo, v svojo prihodnost. In parlament želi storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi ta načrt čim prej uresničili. Najprej pa naj omenim razočaranje razočaranje, s katerim se moramo soočiti, ampak upamo, da je to samo stvar časa. Države članice doslej in to obžalujemo, niso sledile vabilu iz predloga komisije in niso eh, izkoristile možnosti lastnega sofinanciranja v okviru tega sklada to je obžalovanja vredno, zato ker ta sklad temelji na učinku vzvodja in seveda bi bilo koristno, če bi sodelovali tudi države članice, ker bi na ta način tudi uh, povečali obseg dejavnosti v okviru tega sklada. Ampak vendarle, štiri države članice, Francija, Italija, Nemčija in Španija, so uh, povedale, da. Če že ne bodo vlagale v sam sklad, bodo vlagale v platforme, uh, Eh, in da bodo vlagale vsaj preko nacionalnih eh, bank. To pozdravljamo in eh, pozivamo druge države, da sledijo temu vzoru. Ampak to nam pove tudi, da sodelovanje med skladom EFSI kot takim in lokalnimi nosilci, torej eh, nacionalnimi, lokalnimi bankami, platformami zasebnih eh, ponudnikov in javnimi organi, da je to sodelovanje izredno pomembno. In to je tudi prva točka, ki bi jo želel podati kolegom iz odbora, za, eh, iz odbora Ekon. Zagotoviti moramo, da bo to sodelovanje dobro delovalo. Kaj to pomeni? Ne sme priti do eh, nacionalizacije sklada. Kriteriji morajo ostati evropski, vseeno pa mora biti mogoče eh, izkoristiti znanje regij in držav, tako da bomo zagotovili čim boljše sodelovanje in da bodo akteri v državah in regijah lahko izkoristili jamstva iz Evropskega sklada. Na tem področju moramo najti pametne rešitve in v zvezi s tem bomo podali tudi ustrezne predloge. Želimo, da naložbeni odbor, ki je tisti, ki naj bi preverjal projekte in uh, proizvode, tudi Eh, lahko posredoval pri določanju jamstev in eh, premijah. Seveda želimo zagotoviti tudi, da bomo skladom podprli dobre naložbe. Strinjam se s, eh, s Josem Fernandezom, da ne želimo financirati tistega, kar že financiramo oziroma kjer je financiranje že zagotovljeno. Ne želimo uh, izriniti že obstoječega kapitala, ampak želimo financirati dodatne projekte in potrebno je opredeliti, kaj, kateri so tisti dodatni projekti. Pravimo, da so to tisti bolj tvegani projekti, ki se doslej niso uresničili, ki pa s svojo kakovostjo jam, jamčijo, da eh, bomo eh, na ključnih področjih, kot je širokopasovno internetne povezave, kot je promet, kot je eh, posodobitev energetske infrastrukture, kot so naložbe v energetsko učinkovitost, da bomo na vseh teh področjih dejansko dosegli napredek. In pri členu 5.2a želimo sodelovati pri uh, pripravi kriterijev za naložbe, eh, kjer je v spredju predvsem ta vidik dodatnosti in pa uh, gospodarski doprinos. Tretja točka. Odkud se bo ta sklad financiral? E, zelo se zanašamo na pristojnosti Evropske investicijske banke, ampak jamstvo Evropske unije v četrtem členu je nujno, zato da bomo lahko mobilizirali zadosten obseg sredstev. Evropski proračun je dejalec tega jamstva in je tudi tisti, ki bo nosil posledice ali eh, na račun prve izgube ali pa zaradi eh, unovčanja jamstev. Torej, eh, glavni nosilec tveganja je evropski proračun. Naj uh, naredim eksperiment. Prosim, dajte mi, gospod predsedujoči, na koncu sestanka vašo denarnico, vaše kreditne kartice, eh, morda nekaj prihrankov, to bi bilo tudi koristno. Mi dva skozi Manuelom bova to eh, vložila. Eh, kaj boste potem rekli? Boste rekli, ja, ja, dobro, vama, vam zaupam, ste pravzaprav prijazna. Eh, ampak koga boste zaposlila s tem, kdo bo upravljal z naložbo, kdo bo tisti, ki bo nadzoroval, da stvari dobro delujejo. Eh, rekli boste, dobro, verjamem vam, ampak eh, povejte, kam boste vložili, kaj boste naredili s tem denarjem. In ravno v takem položaju smo mi danes in zato ni presenetljivo, da parlament v taki situaciji pravi, dobro, vse bomo storili za to, da bo jamstvo delovalo, ampak tudi zaradi voljivcev, zaradi zaradi davkoplačevalcev v Evropi potrebujemo določena zagotovila, da bo vse delovalo tako, kot si mi predstavljamo. To je razlog, zakaj pri tem ustrajamo. Ne gre za nek napuh, ne gre za želja po birokraciji. Uh, resno politično delovanje. To je razlog, zakaj želimo demokratično odgovornost, razlog, zakaj želimo sistem, v katerem bomo obveščeni, želimo pa tudi imeti pravico eh, do besede, ko je govora o izbiri odgovornih oseb v skladu in želimo soodločati pri izbiri strokovnjakov, ki bodo eh, odgovorni za sprejemanje odločitev ne želimo nadomestiti drugih institucij, ampak želimo imeti možnost podati svoje predloge. Mislim, da to ni nesorazmerno, mislim, da je to naša dožnost. Hvala za pozornost. Merci, Hvala lepa. Dobro, potem pa sedaj dajem besedo tistim med vami, ki se želite na to odzvati. Torej na to, kar sta povedala oba poročevalca, gospod Fernandez in gospod Ulman. Pa Gordja Sabal. Hvala lepa, predsedojoči. Eh, eh, potem, ko sta se oglasila poročevalca, ne moremo prav veliko dodajati k povedanemu. To je zahtevalo zelo veliko sodelovanja z člani eh, eh, tega odbora. Zelo veliko smo razpravljali o vseh eh, teh zamislih in kar se tiče skupine socialistov, lahko ugotavljamo, da gre tu za zelo pomembne zamisli, ki so bile vključene v predloge tako gospoda Ulmana kot gospoda Fernandeza uh, vem, da uh, je prožnost eh, beseda, ki jo najbolj pogosto uporabljamo, kajti že od samega začetka ne vemo, kaj, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In dejansko si prizadevamo za to prožnost, za to, da bomo lahko proračun prilagodili tudi izjemnim okoliščinam. In v tem načrtu Juncker, ki ga imamo sedaj na mizi,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 vključiti ta uh, instrument prožnosti, če želimo, da bo uh, uspešen. Torej vsi te programi, obzorje 2020, uh, Connecting Europe Facility in tako dalje, se pravi vsi te programi, uh, ki so nas toliko stali, ki zahtevajo toliko uh, sredstev, prav te programi bodo služili tudi za financiranje uh, tega jamstvenega sklana. Uh, In eh, zato moramo poseči v ta sredstva za načrt Junkerja. Mislim, da je pomembno, da je popolnoma jasno to, da je ta predlog, ki ga imamo na mizi, eh, ki je osnova Junkerjevega načrta, ne bo uh, posegal uh, in ogrožal v obstoječe uh, programe. Torej, uh, ta jamstva 16 milijard evrov eh, so v proračunu. Ampak ne vemo pa se, kaj se bo zgodilo, ne vemo, kaj bo v proračunu leta 2017. Lahko se zgodi, da bo določen program iz različnih razlogov, eh, ne bo, eh, se ne bo izvajal na način, kot ga predvidevamo. Naprimer, um, v programu Inter imamo um, določena sredstva, ki so na voljo, zato ker se pač program ni izvajal tako, kot je bilo predvideno. In kot je bilo že rečeno, imamo instrumente prožnosti, imamo določen manevrski prostor in to nam lahko tudi pomaga pri financiranju teh projektov. Ampak mislim, da je z proračunskega vidika sporočilo naslednje. Um, moramo biti mirni, eh, predlog je z tehničnega vidika brezhiben, eh, tu ne prevzemamo nobenih eh, tvegan, vse je predvideno za to, da bo ta načrt lahko uspešen, zato bo jamčila tudi Evropska investicijska banka. O tem parlamentu pa zelo veliko razpravljamo o tem in o teh razpravah mora biti svet tudi obveščen. Hvala. Merci. Hvala lepa. Ja, svet bo treba dejansko prepričati. Gospod Lunes. You, um, Najlepša hvala predsedujoči. Gospod Ashworth, žal danes ne more biti tukaj, ampak obsežno sem govoril z njim o tem, da se in skupaj sva govorila o stališču EKR. Naj Bodimo iskreni, pomankanje investicij je predvsem stvar pomankanja konkurenčnosti. Sam se bom poskušal omejiti na dve minuti in pol in na določene točke, ampak glede na to, da nam manjka konkurenčnosti, se moramo zavedati, da sklad EFC ni nadomestilo za strukturne reforme in za zdrave javne finance v državah članicah. To pomeni tudi, da se moramo zavedati, da smo v izrednem obdobju, v izrednih časih in izredni časi terajo izredne ukrepe. Ti ukrepi pa morajo biti začasne narave. Zato lahko govorimo o skladu EFSI in o vsem, kar bomo okrenili na področju naložb, vendar pa bi bilo nenavadno, če bi imeli neko stalno strukturo za to, da bi rešili eh, razmere na področju naložb. Torej, začasna narava sklada EFSI, eh, ki pravzaprav ni sklad, ampak je jamstvo. Eh, ta začasna narava je ključna, če želimo, da bo zasebni sektor dejansko sodeloval, če se vsi želimo. Potrebujemo neodvisen izbor projektov na podlagi eh, koristi in gospodarskega doprinosa. To mora biti tisti glavni dejavnik, ki bo prepričal vlagatelje, da sodelujejo pri skladu. Nekakor si ne želimo kriterijev, kot je geografska razpršenost financiranja, tudi kar zadeva vlogo usmerjevalnega odbora, bo potrebno o tem še razpravljati. Eh, ne smemo eh, nekakor eh, deliti glasovalnih pravic samo med države, ki bodo v skladu sodelovali. Tisto, kar pa je ključno, je, da sklad EFSI ne ogrozi večletnega finančnega okvira. Govorimo o naložbenem skladu, ki temelji na evropskem proračunu, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na uh, vse zaveze, ki smo jih sprejeli glede temeljih raziskav in v zvezi s tem bo potrebna še obsežna razprava v parlamentu. Najlepša hvala. Hvala predsedujoči. E, nekaj točk bi nakratko izpostavil. Kot prvo, podarek mislim, da mora biti na odgovornosti in preglednosti procesov odločanja v okviru tega sklada. To je bistveno, če želimo zagotoviti dobro delovanje sklada. Pri tem je potrebno izpostaviti, da kakršnokoli politično vmešavanje v izbiro projektov eh, moramo preprečiti. Seveda pa moramo najti ustrezne načine, kako izvajati demokratični nadzor. Zlasti moramo preprečiti neustrezno delovanje institucij, ki so odgovorne za izvajanje sklada. In v tem kontekstu nasprotujem imenovanju članov naložbenega odbora neposredno strani politikov. Je pa seveda potreben nadzor in eh, to bi terjalo nek os, postopek, v katerem mi sicer eh, prisluhnemo predstavitvam kin, kandidatom, ampak eh, jih potem izbe, te potem izbere smerevalni odbor. Eh, Eh, torej potrebujemo ustrezno delitev pristojnosti in ustrezen nadzor. Potem drugič, kar zadeva jamstvo. Eh, prožnost, ki eh, smo jo vnesli v poročilo parlamenta, mislim, da je dobrodošla. To so že izpostavili tudi prejšnji govorniki. In vsako leto bomo videli, odkot bomo jemali sredstva, ne da bi s tem ogrožali obstoječe projekte je pa potrebno zagotoviti 8 milijard, eh, ki eh, bodo gotove in ne bodo pod vprašajem, zato da trg ne bo nikoli Eh, dvomijo o tem, ali je teh 8 milijard verodostojnih in to mora biti 8 milijard nič manj. In pa še tretja točka. Gospod Bulman je omenjal sodelovanje držav članic. Res je, v tej fazi države ne sodelujejo in sam menim, da je to posledica prešipkih spodbud za eh, sodelovanje držav, vključenost v usmerjevalni odbor, eh, glasovalne pravice. Mislim, da so te spodbude nezadostne, da bi prepričale države članice. Če jih želimo pritegniti, mislim, da moramo zagotoviti državam ustrezne spodbude. Najlepša hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Palc. Dank, Herr, Herr Najlepša hvala. Predsedajoči, najprej zahvala poročevalcema za dobro delo. Seveda se gre zahvala tudi poročevalcem v senci. Gospod predsedajoči, mislim, da vlagatelji ne potrebujejo spolitiziranih postopkov, ampak predvsem. Eh, pravno gotovost in gotovost pri načrtovanju in eh, nekaterih področjih kljub dobremu delu so potrebne še nadaljne izboljšave. Po mojem mnenju to v prvi vrsti velja za neodvisnost naložbenega odbora in eh, tudi za praktične vidike razpisov za projekte. Mislim, da bi predolg seznam sodelujočih bil zgolj ovira in potem se zastavlja vprašanje, kateri projekti bodo potem sploh še uresničljivi. E, mislim, da je potrebno dati povdarek e, gospodarskemu doprinosu teh projektov. Poleg tega moramo zagotoviti, da skladom ne bomo vzpostavljali novih birokratskih ovir. E, Dožnost poročanja je seveda dobrodošla, ampak vprašanje je, kdo jo mora uresničevati. Tudi Evropska investicijska banka mora prevzeti svoj del odgovornosti in če govorimo še o nacionalnih eh, bankah, eh, se tu pojavljajo nove uvire in to ni nikomor v interesu. Sprašujem se tudi, ali je smiselno izvajati študije glede z, uh, ustvarjenih delovnih mest, ali je to skladno s cilji, ki smo si jih zastavili. Če je nek uh, projekt gospodarsko smotrn in to mora biti ključen kriterij za izbiro, potem bi tak projekt samodejno prinesel pozitivne učinke na zaposlovanje. In pa še nekaj naj izpostavim. Zelo skeptičen sem glede posvetovalne funkcije. Če so uh, storitve svetovanja uh, brezplačne in na voljo vsem, potem uh, bo to. Uh, Bo, bo, cela, bo prišla cela vrsta zahtevkov in to bo vse skupaj zgolj razvodenilo. Kaj ti konec koncev je jasno, da želimo predvsem kakovost in ne velikega števila prijav. Hvala. Hvala lepa, gospod Zani. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predlog obeh soporočevalcev predstavlja korak naprej v primerjavi z predlogom komisije. Zagotovo je dobro, da bi več pozornosti usmerili na eh, lasnosti eh, projektov, na tveganje, ki eh, ga projekti prinašajo s seboj. In eh, kljub temu se mi zdi, eh, da so določeni koncepti preširoko zastavljeni, kot recimo eh, ozredotočenje na majhna in srednje velika podjetja. Tudi tukaj sta eh, soporočevalca predlagala eh, kar eh, nekaj sprememb. Kljub temu pa mislim, da moramo zagotoviti še večjo preglednost. Še večjo preglednost. Eh, predvsem kar zadeva delovanje tega sklada na eh, operativni ravni. Tudi jaz sem skeptičen eh, glede eh, tega svetovalnega središča, ki naj bi stalo 110 milijonov evrov in ne vem, kakšna bo dejansko naloga tega svetovalnega organa. Kar pa zadeva eh, predloge sprememb, ki jih bom uložil, eh, naj eh, osvetlim posamezne vidike. Ni še dovolj jasnosti, kar zadeva same projekte, kar zadeva finančna sredstva namenjena temu skladu se mi zdi, eh, da eh, lahko z tem načinom iskanja sredstev za kritje jamstev eh, sicer najdemo dodatna sredstva, po drugi strani pa je tveganje morda preveliko za vlagatelje, za tiste, ki bodo pripravljeni vložiti svoje sredstva v te projekte. Potem pa je tukaj še vprašanje razdelitve sredstev za infrastrukturne projekte in pa za majhna in srednje velika podjetja. Menimo, da bi morali več pozornosti posvetiti majhnim in srednje velikim podjetjem, kajti predstavljajo gonilo razvoja v prihodnosti. Potrebno se je osredotočiti predvsem eh, na eh, projekte, ki zagotavljajo okoljsko in pa socialno trajnost eh, v srednjeročnem in dolgoročnem pogledu, ne zgolj na eh, kratkoročne projekte. Torej, izboljšati eh, moramo to načelo kratkoročnega dobička. Najlepša hvala. Merci. Hvala lepa, gospod Bog. Ja, dank, Najlepša hvala, predsedojoči. Osredotočil bi se na vprašanje financiranja novega instrumenta in vnaprej že naj povem, da podpiram projekt tudi na podlagi izkušenj, ki jih imamo iz prejšnjega finančnega obdobja. Podpiram tudi časovnico, kajti nihče, eh, ki podpira ta projekt, ne bo od njega nič imel, če eh, se bo zadeva uresničila šele pri naslednjem proračunu. Eh, vprašanje verodostojnosti institucij je, ali bomo uspeli hitro in učinkovito zaključiti razprave. To je v interesu naš vseh. Kolega Bajc je govoril o pravni gotovosti in gotovosti načrtovanja. Vsekakor. Sam pričakujem, da bo komisija končno prevzela pobudo in da se bodo temu pridružile tudi države članice in da bomo jasno opredelili, kako bomo uh, uredili postopke za izbiro in izvajanje projektov. Če država potrebuje nek eh, tunel, nek most, eh, tu ne govorimo o vprašanju eh, samo politične odgovornosti, ampak gre za to, kako bomo skupaj stvari se lotili in kako prispevali k zaposlovanju v Evropi. Pripomba na predlog komisije. Uh, V pogovorjih eh, je že bilo priznano, da so se odločili za najenostavnejše financiranje, ampak tako financiranje ni, ni nujno najbolj ugodno eh, in eh, mislim, da ni želitev za nikogar v komisiji, če razmišljamo o alternativnih virih financiranja. Komisija bi lahko bila bolj ustvarjalna kot pri prejšnjem Barozovem programu in pri Eh, skladih v letu 2008. Tam so pokazali več eh, kreativnega eh, razmišljanja in tega bi si želeli tudi pri tem skladu. Kar zadeva cef in raziskave, po dolgih pogajanjih o večletnih eh, finančnih načrtih na tem področju je poseganje na ta področja nedopustno in člena 18 in 19, ki smo jih črtali, eh, res ne sodita v to besedilo in mislim, da moramo razmisliti o alternativah, tako da bomo dobili najboljšo rešitev za jamstva. Eh, in mislim, da ne, ne smemo kar tako že od začetka pristati na ta predlog. Hvala. Hvala lepa, gospod Lik. Najlepša hvala, predsedujoče, govoril bom nemško. Zaskrbljen sem eh, zaradi stalnega povdarjanja časovnega pritiska, pod katerim moramo uveljaviti ta sklad. Eh, časovni pritisk ni najboljši svetovalec, zlasti, ko gre za tako eh, veliko potezen projekt, v katerem je govora o 300 milijardah evrov, ki ne bi bile na voljo, če EFSI ne bi obstajal. Opozoril bi na dvoje, o čemer mislim, da moramo bolj intenzivno razmišljati kot doslej. Najprej je tu dejstvo, da. EFSI pravzaprav podeljuje državno pomoč in da načeloma imamo prepoved državne pomoči v Evropski uniji. Torej, pravne pogoje na področju državne pomoči moramo upoštevati in eh, zaenkrat je to urejeno samo v zelo kratkem odstavku v besedilu, ki je pred nami. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi danosti na trgu, ko se odločamo o financiranju posameznih projektov, kajti večina eh, financiranja naj bi prihajala iz zasebnih virov, zato potrebujemo donos in ta donos je mogoče zagotoviti ali v konkurenci z drugimi ponudniki, ki obstajajo. V tem primeru bi državna pomoč predstavljala izkrivljanje konkurence v prid posameznega akterja na trgu in to je problematično. Druga možnost pa je, da tisti, ki predlaga projekt, ne eh, sodeluje v konkurenci na trgu, potem gre za monopol in potem je vprašanje, ali res želimo monopole podpirati z državno pomočjo mislim, da moramo bolj podrobno razmisliti o eh, tem problemu. Potem je tu še vidik dodatnosti. Gospod Bulman je eh, dejal, da namerava to zagotoviti eh, zlasti s tem, da se financira projekte, ki so bolj tvegani kot tisto, kar se financira na trgu. Sam mislim, da je to eh, nekakšna lažna predstavitev. Tveganje ne zagotavlja dodatnosti, kajti tudi predlagatelji projektov bi utegnili prikazati tveganje kot večje kot sicer in na račun tega priti do financiranja za projekte, ki bi jih tudi sicer financirali. Poleg tega pa je mogoče v projekte dodati riziko samo zato, da bi laže prišli do državnega financiranja. Uh, Skratka, samo zaradi povišene ravni tveganja ni zagotovljena dodatnost. Hvala lepa, gospod Delano. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dolgo je trajalo, preden smo razumeli, kakšne barve so plenice otročka, ki ga je dal na svet Junker. No, ampak um, želeli smo si morda kaj drugega ampak eh, vseeno gre tu za mm, zelo originalen načrt, eh, ki eh, temeli na jamstvih. Govora je o, o jamstvih, ki morajo biti solidna. Uh, ampak to še ne pomeni, da ne morajo biti učinkovita. Mislim, da je treba iti tu še korak dlje. Uh, Ne smemo se odreči možnostem financiranja, zlasti na področju raziskav, naprimer, kaj ti eh, to predstavlja veliko tveganje, kaj ti temeljne raziskave in pa uporabne raziskave so prihodnost Evropske unije. Gospod Juncker pravi, da pač ne smemo uporabljati um, določenih eh, sredstev, namenjenih sredstev, ampak um, tu obstaja še nekaj vrzeli. Mislim, da je treba delati še naprej eh, na eh, naprimer eh, lastnih sredstvih Evropske unije, na določenih naprimer eh, davkih eh, na eh, finančne transakcije. Prav tako lahko razmišljamo tudi o drugih možnih obdavčitvah. Govorimo tudi naprimer o boju proti goljufijam. Lahko tu uporabimo tudi kazni, ki izhajajo iz Eh, teh dejavnosti. Torej, eh, mislim, da lahko najdemo še nova sredstva, ne samo za jamstva, temveč tudi za samo financiranje. Poleg jamstev imamo tudi nacionalne banke in regionalne finančne organizacije, ki prav tako lahko nudijo jamstva. Mislim, da bi jih bilo treba bolj vključiti v ta mehanizem. V vsakem primeru pa si zelo želim, da ne bi posegli v temeljne raziskave žal mi je, ampak eh, govorimo veliko o, o eh, energetiki, o mm, različnih eh, vidikih, obnovljivih verov in tako dalje. Zelo malo pa govorimo o temeljnih raziskavah na tem področju. In tu imamo celo vrsto možnosti, naprimer o molekularnem hidrogenu in drugih. Tudi to lahko uporabimo. Hvala lepa, gospod Levandovski. Hvala. Najprej nekaj v zvezi s proračunom in potem še nekaj o izbiri projektov. Ko sem poslušal prve predstavitve Junkerjevih načrtov, sem imel vtis, da za komisijo vključenost evropskega proračuna sploh ni odprto vprašanje. Zdi se, da tudi svet razmišlja na tak način. Zdaj pa se je izkazalo, da je to problem za parlament in da se moramo, morata obi instituciji soočiti s parlamentom eh, in eh, vprašanjem eh, vira za jamstva. Želel bi si vedeti, da je komisija vsaj razmišljala o drugačnih možnih virih za jamstva. Eh, slišal sem, da naj se tega niti ne bi lotili, da bi to utegnilo nekako sprovocirati svet, ampak želel bi se slišati, da eh, je komisija to vsaj poskusila, ampak očitno se laže sooči s parlamentom in eh, z zelo majhnimi maržami ter z morebitnim posegom v sredstva za raziskave. vidim, eh, da se zdaj pojavljajo določene zamisli glede alternativnega financiranja. Eh, ena od možnosti je, da bi to urejali v vsakoletnem eh, postopku. To je dobro izhodišče, to bo sprovociralo svet. Uh, Seveda to pomeni več nadzora za parlament, pomeni pa to tudi manj predvidljivosti in eh, vredno spodkopavanje multiplikatorja v tem eh, projektu. Seveda bo to zapletlo tudi vsakoletni proračunski postopek. Druga zamisel pa se nanaša na rezervo za uspešnost. Eh, ampak tudi to terja soglasje v svetu in bojim se, da do tega ne bo prišlo, ker gre za poseg v sveto področje kohezije, kjer so pogajanja vedno trda. Torej, edino, kar nam še preostane, je več ustvarjalnosti glede samih številk in tudi glede povezave z revizijo večletnega finančnega okvira in glede marže. Tu je vredno še nekaj manevrskega prostora v končnih pogajanjih, ampak za začetek je prav, da malo sprovociramo svet. No, Eh, ne vem, kako je najbolje priti iz nekega spolitiziranega seznama želja proti konkretni izbiri projektov. To je verjetno druga pomembna zgodba pri tem projektu. Hvala lepa, gospod Tekut. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej bi se želel res zahvaliti obema poročevalcema za poročilo, ker sta dejansko unesla precej izboljšav v prvotni predlog komisije in zato smo prepričani, da gre poročilo v pravo smer. V skupini zelenih se želimo sredotočiti na tri ključne točke, ki so tudi v spredju v samem poročilu, kar je dobro izhodišče. Najprej je to upravljanje. Nekateri kolegi trdijo, da ne smemo spolitizirati izbire projektov, s tem se strinjam. Po drugi strani pa moramo seveda upoštevati, da mora ta denar prispevati k evropskemu gospodarstvu in da moramo torej zagotoviti, da bo pametno porabljen, kajti konec koncev tu jemljemo denar iz evropskega proračuna, za kar smo kot so zakonodajalec odgovorni in zagotoviti moramo, da jamstva dejansko prinašajo dobre rezultate. Torej, poročevalca poskušata okrepiti strukturo upravljanja in to je dobrodošlo. Potem drugič kriteriji. Tretja točka pa je seveda proračun in odkot eh, bomo vzeli financiranje, ampak to bom prepustil kolegu iz odbora za proračun. Sam pa se bomo sredotočil na kriterije. Uh, Vidim, da je prišlo do, do nekaterih izboljšav, ampak še vedno tu ostaja preveč vrzeli, če govorimo o tem, kako so trenutno opredeljeni kriteriji. Predvsem je bistveno, da naložbe, za katere se odločimo, prispevajo k eh, ciljem strategije Evropa 2020 in k mikroekonomskim eh, ciljem, zlasti eh, to pomeni vpliv na zaposlovanje in BDP. Eh, Torej, stvari ne morejo tu teči kot običajno in zato sem kritičen do komisije, ki pravi, e, ne e, opredelite preveč podrobnih kriterijev, ker e, moramo delovati hitro, ampak gre za to, da želimo zagotoviti strateške naložbe in zato ne moremo delovati kot običajno. Ne razumem pri komisiji tega, da, da spreminjajo vlogo MSP-jev tu je govora o MSP-jih s 3000 eh, zaposlenimi, ponovadi pa govorimo o 250 zaposlenih. In to ustvarja veliko vrzel v petem členu, kjer so navedeni številni kriteriji. Poleg tega eh, so sredstva namenjena tudi MSP-jem, ampak če so MSP-ji opredeljeni kot zdaj, potem eh, so to skoraj vsa podjetja. MSP-ji do 250 zaposlenih že predstavljajo 67 odstotkov vseh zaposlenih v Evropi, tako da res ne razumem, zakaj se je komisija odločila za tako spremembo in mislim, da je potrebno to popraviti. Hvala. Hvala lepa, gospod Torvald. Thank you, chair. Hvala, predsedajoči. Hvala obema poročevalcema, ki mislim, da sta upravila odlično delo. Vsaj štiri težave sam vidim tukaj. E, komisija se je odločila za najenostavnejši izhod, poskuša najti neko bližnico, ki e, nas izpostavlja morebitnemu izsiljevanju. Če ne bomo igrali kot oni želijo, bodo zelo jezni in nas bo seveda zelo strah. Potem druga težava, eh, tesni roki in tretji problem je pomankanje ustvarjalnega razmišljanja, to je že bilo omenjeno. In tisto, kar me najbolj moti, je zelo primitiven način razmišljanja o denarju, ki ga kaže komisija. Potrebujejo denar zelo konkretno in verjetno bi se lahko vrnili k eh, Jacobu Fugi in eh, videli bi, da jamstva v bančnem svetu zelo dobro delujejo. To vsega v začetek 16. stoletja, tako da verjetno to ni eh, neka strašna novost v bančništvu. In če pri tem pogledamo še kakšna jamstva smo dali Ukrajini, kar verjetno gospodarsko gledano ni najboljša naložba. E, vse to ostane v proračunu in jamstva zadostujejo, tako da mislim, da je potrebno tu stvari dodelati. Komisija mora razmisliti o tem, kje so mogoče spremembe v prihodnje. Tu imamo lastna sredstva, imamo revizijo večetnega finančnega okvira, imamo zgornje meje in mislim, da je nujno tu potrebno najti nekaj, da bomo eh, lahko dosegli nekaj več kot evropejci in tudi države članice morajo izkazati, da so evropske. Zdaj moram na plenarno zasedanje, tako da bom na tej točki zaključil. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Maragal ima besedo. Sí, gracias. Hvala lepa. Torej, eh, namen eh, tega skupnega odbora je, da se eh, odločimo glede um, Eh, skupnih eh, temeljnih eh, pravil za uresničitev tega sklada. Na to pa bomo to urejali še bolj sektorsko. Razpravljali smo že o kriterijih, o pogojenostih, o kriterijih zlasti na področju izbora projektov tu bi imel tri vprašanja, ki mislim, da jih je treba vključiti na normativni ravni v, ključ, v končni, končno besedilo. In sicer eh, govorimo o zelo tveganih projektih, govorimo o komplementarnostih in eh, govorimo tudi o eh, tveganjih, ki so porazdeljena. Tu gre zlasti za projekte, ki so zelo tvegani oziroma ki morda niso vzdržni. Na to drugo vprašanje se eh, nanaša na eh, vzdržnost gospodarstva in na odprt trg eh, in tudi na dodano vrednost na evropski ravni. Eh, tretje vprašanje pa se nanaša na eh, regionalne eh, razlike in kako bodo ti projekti lahko pripomogli k zapolnjevanjem te hvrzeli med različnimi regijami. Če bomo uvajali pogoje za zasebna sredstva, potem to ne bodo več evropski projekti. Mi bi želeli, da poročevalca jasno zapišeta, da eh, ta sredstva niso, eh, niso zadovoljujoča eh, z proračunskega vidika. Kot je bilo že rečeno, je pomembno, da se vključi tudi instrumente prožnosti v ta mehanizem in da se nameni tudi ustrezna sredstva za izvajanje teh projektov. Če bomo razmišljali še o drugih verjih, eh, potem eh, bo eh, to predstavljalo težave v tem smislu, da se bomo morali odločiti, kje bomo ta sredstva vzeli če razmišljamo torej o novih verih, o bolj prožnih verih, o tem lahko razpravljamo, ampak eh, strinjamo se s tem, da ne bi smeli tako posegati v obzore 2020 in v Connecting Europe Facility. Ja, torej ugotavljamo, da smo prvo uro te razprave že eh, porabili. Gospod Leteri nas eh, bo. Eh, zapustil in sedaj predajam predsedovanje kolegu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sedaj pa dajem besedo gospodu Alemancu. Dve minuti in pol. Eh, Najlepša hvala. No, mi nismo ravno navdušeni nad temi načrti, ampak izredno skeptični smo do kar nekaj točk. Gre za politično odločitev. Res je sicer, da je potrebno v trenutnih okoliščinah nekaj ukreniti in Junkerjev pristop je ena možnost, ampak zdaj je potrebno govoriti predvsem o verodostojnosti tega projekta, ki pa je ne uspemo ravno najti. Uh, Eh, zaskrbeni smo zaradi učinka vzvodja, ki eh, je skoraj magične razsežnosti. Eh, poleg tega je nekako arbitrarno, odkot bomo vzeli denar. Vse, vsi kriteriji so precej nejasni, nejasno je, eh, kdo bo sedel v pristojnih odborih, ali bo prišlo do razporeditve sredstev po državah. Tu je marsikaj, kar ostaja nejasno. Ni kriterijev za dobičkonosnost pri izbiri projektov. In mislim, da predvsem potrebujemo veliko več jasnosti, kajti konec koncev se temu pridružujejo še težave samim evrom ki so deloma prispevale k trenutnim okoliščinam. Eh, v evroobmočju je veliko več težav kot v državah izven evroobmočja in tudi to je potrebno popraviti. Politični element je seveda pomemben, ne glede na to, koliko slišimo o tem, da sklad ne sme biti spolitiziran, vseeno moramo tudi igrati svojo vlogo. Hvala. Your... Hvala lepa, gospod Aneman. Se sedaj pa ima besedo gospod Kolmer, dve minuti in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Še enkrat bi nakratko opomnil na nekaj dejstev. Govorimo o naložbenem projektu za 315 milijard evrov in te številke eh, zvenijo zelo lepo, pravimo, da želimo s tem financirati projekte in jasno mora biti, kaj imamo v mislih. Če bomo financirali projekte v poprečni vrednosti 10 eh, milijard evrov, kar 10 eh, milijonov evrov, potem eh, bomo financirali 3000 in nekaj projektov. Če bo povprečno financiranje v višini 1 milijona, bomo financirali 31.500 projektov. In tolikšno število projektov, vsi ti projekti morajo biti dodatni, eh, vzdržni, donosni, gospodarsko smotrni, ampak eh, tu se pojavlja konflikt glede ciljev, kajti bolje, kot bo zvenel projekt, manj bo to dodaten projekt v smislu kriterijev za EFSI. Kajti, če bodo projekti dejansko tako dobri, kot bodo zveneli, bi verjetno se tudi sicer našel kdo, ki bi jih uresničil. Uh, Skratka, zelo me zanima, kako nam bo uspelo najti te genialne upravljalce, ki bodo našli od 3000 do 30 tisoč dodatnih projektov in ki bodo vse to upravljali skladno s cilji, o katerih poslušamo. Sam si to težko predstavljam, še teže pa si predstavljam in veliko je bilo govora o nadzoru, kdo bo v prihodnje kaj nadzoroval. Se pravzaprav niti ne vemo, kakšna so pravila. In zato si kar predstavljam, kakšna bodo nadzorna poročila, verjetno zelo negotova in najverjetneje zelo pozitivna, ker pravzaprav sploh ne vemo, kaj naj bi merili. Torej, kolega Bulman, dovolite mi, da povem, da mislim, da ne bi bila najboljša ideja, če bi vam dali kreditno kartico za te projekte. Jaz bom svoje raje kar eh, obdržal. Hvala. Hvala lepa, gospod Kolmer. Gospod Vali ima besedo. Sì, grazie, ringrazio il Presidente, ringrazio i relatori perché... Najlepša hvala, hvala predsedajoči, hvala obema poročevalcema. Kot je povedal kolega Zani, ta predlog predstavlja velik korak naprej v primerjavi z osnutkom komisije, seveda pa to še ni dokončno besedilo in potrebno bo še kar nekaj dela. Eh, sam pa bi dodal eh, nekaj stvari, Eh, potrebno je najti dodatne vere, ker ne smemo groziti raziskav. Okay. Mogoče bi lahko podali nekaj inovativnih predlogov, tako eh, da ne bi uh, zmanjšali obsega sredstva tam, kjer so ta najbolj potrebna. Poleg tega pa moramo preprečiti nastanek klientelizma. Ne smemo dovoliti, da bi se javna sredstva uporabljala v zasebne namene. Zato je potrebno eh, tudi zapolniti vrzeli, ki eh, nastajajo na področju eh, financiranja. V zadnjih letih je bilo kar nekaj takih primerov, prišlo je do privatizacije sredstev, torej potrebno je najti nove načine za zagotovitev jamstev za izvajanje projektov. Poleg tega pa je potrebno dati tudi več možnosti majhnim in srednje velikim podjetjem in pa m, mm, novim uh, podjetjem, začetnim podjetjem, uh, kajti to so tista podjetja, ki predstavljajo gonilo razvoja. In potem še kritična pripomba. Potrebujemo načrt ulaganja za to, eh, da bi ponovno zagnali evropsko gospodarstvo. 315 milijard evrov, če to razdelimo uh, na uh, posamezna leta in uh, na države, potem dobimo uh, približno 5 milijard na država. No, mislim, da bo potrebno malo več sredstev, če želimo zares poskrbeti za zagon. Hvala lepa, gospod Vali, gospod Omarti. Euh, gospod predsedujoči, hvala lepa dovolite mi, da podam uh, tri pripombe, ki izražajo tri vrste zaskrbljenosti. Prva se nanaša na vidike geografske porazdelitve. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da se je treba izogniti nacionalizaciji. Ampak eh, mislim, da bomo lahko da moramo spoštovati eh, gospodarsko, eh, socialno in teritorijalno kohezijo in pozval bi eh, kolege iz odbora za proračun, da upoštevajo tudi stališča evropskih regij in odbora regij, ki jih skrbi da se bodo ti projekti osredotočili na velike metropole in da bodo tiste regije, kjer so naložbe najbolj potrebne, eh, nekako porinjene na stran. Naj povem, da je en izmed glavnih razlogov za Junkarjev načrt tudi ustvarjanje delovnih mest in zato je presenetljivo, da ni naložb v tiste regije, kjer je brezposelnost eh, najbolj prisotna. Torej, moramo zagotoviti, da bo ta eh, kohezijski cilj tudi uresničen. Danes zjutraj smo govorili tudi o eh, rezervi učinkovitosti in eh, to je tudi nekaj, kar se navezuje na regionalno politiko. V zadnjem zakonodajnem obdobju smo razpravljali o tem vprašanju znotraj CPR-a in eh, sicer eh, sem tudi sodeloval pri teh pogajanjih. Ta pogajanja so bila zelo težka in ne vem, kako bomo lahko brez eh, določenih zaves tega tipa Eh, lahko uspešni, moramo biti zelo previdni. Drugo se nanaša na upravljanje. Dejansko potrebujemo več nadzora, več preglednosti in v tem smislu bomo tudi uložili predloge sprememb. Zlasti bomo gledali na to, da ne bo konfliktov interesov med tistimi, ki bodo odločali in med zasebnimi investitorji. Tretje pa se nanaša na čas. V našem zakonodajnem postopku smo in vemo, da imamo malo časa. In komisija eh, dela na tem področju in občutek imamo, da so odločitve sprejete, to v sodelovanju z državami, in da naše delo ne bo imelo pravega vpliva. Hvala lepa, gospa Hubner. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Najprej naj pokomentiram to, kar je povedal Udo Bulman eh, glede pravičnega povročila. Hkrati je obžaloval, da države članice ne želijo prispevati k že zelo nizki kapitalski osnovi. Torej, eh, če bi jaz bila. Uh, Predstavnica komisije bi bila vesela, da države članice ne želijo prispevati k tej kapitalski osnovi, kajti v nasprotnem primeru bi tako imeli načelo eh, pravičnega povračila. Enako bi bilo, če bi se sredstva črpala neposredno iz eh, nacionalnega proračuna, potem bi ta eh, projekt že ukali zadušili. Potem pa je tukaj še vprašanje Evropskega parlamenta kot uh, so zakonodajalca pri pripravi uh, proračuna. Mislim, da bi potrebovali neke vrste ex ante vlogo pri investicijski strategiji. Mislim, da bi bilo to zelo korisno, kajti dejansko smo odgovorni za proračun. In še moja tretja pripomba. Ali eh, ste razmišljali o tem, eh, da bi se lahko jamstva, ki ne bodo izkoriščena, vrnila eh, v programe, odkudar bodo izuzeta? In še četrta pripomba, kolegi so govorili o učinkovitosti svetovalnih teles, imeli smo uh, izkušnje uh, s tem uh, v okviru programa uh, Jaspers in uh, to, kar smo ugotovili, je, da je absorpcijska kapaciteta in pa možnost priprave projektov, ki bodo zahtevali veliko energije in pa nov sistem uh, finančnega inženiringa, da so pri tem kapacitete omejene ne le v eh, najslabše razvitih eh, državah Evropske unije, ampak tudi v najbolj eh, razvitih državah Evropske unije. Torej ta, ti svetovalni organi, ta svetovalna središča bi morala biti kar se da učinkovita, ne pa da spodkopavamo njihovo vlogo. In še predstavitev v Evropskem parlamentu. Oprostite, to moram še dodati. Ekon ima veliko izkušenj z predstavitvami, pri katerih so sodelovali izvedenci, ampak eh, pogovarjali smo se v glavnem s predstavniki, ki so eh, odgovorni za evropsko upravljanje, ampak mi eh, bi eh, morali prepustiti odgovornost, da izberejo eh, predstavnike nacionalnim oblastem, ne pa da o tem odločamo v parlamentu. Hvala lepa, gospod Mudi. Thank you. Yes, uh... Najlepša hvala. Podpiram predloge oziroma pripombe, ki so že bile podane v zvezi z delom, ki sta ga upravila naša poročevalca. Eh, predlogi sprememb se bodo osredotočali predvsem na upravljanje in pa na prevzem odgovornosti. Lahko se strinjam z eh, komentarji številnih, ki so dejali, eh, da izjava zaupajte mi, na vse zadnje sem bankir, ne vzbuja zaupanja v Evropski uniji. Evropski parlament eh, zato seveda mora oceniti uredbo, ki je bila predlagana in razmisliti moramo tudi o tem, kako eh, lahko eh, ta predlog še spremenimo, da bo boljši. Seveda je zelo pomemben vidik ustvarjanje dodatnih delovnih mest in pa pomnožitev učinka. V odboru za proračun se s tem intenzivno ukvarjamo, pa tudi v odboru eh, ITRE. Potrebno je zagotoviti podporo za temeljne raziskave. In uh, mislim, da je zelo pomembno, uh, da to uh, poudarimo. Komisija in svet uh, včasih tega ne sprejemata, ampak obstaja razlika med tem uh, financiranjem projektov in pa alternativnim financiranjem. Zdi se mi, da je alternativno financiranje zelo pomembno. Kolegi pred menoj so še govorili o tako imenovanih svetovalnih središčih, eh, advisory hubs, ki naj bi zagotovili dodano vrednost eh, za vse tiste, ki bodo črpali sredstva iz tega sklada. Ni namreč zadostne jasnosti eh, o tem, kako črpati sredstva. Torej, mislim, da bi lahko eh, ta, sveto, ti svetovalni organi imeli pomembno vlogo. Hvala lepa, gospa Mudi. Sedaj pa ima besedo gospod Karins. Ne vidim ga. Če ga ni, pa ima besedo gospa Ferreira. Dobro, hvala. Ne bom ponavljala tega, kar je bilo že eh, povedano. Eh, vsi so se zahvalili obima poročevalcema in mislim, da sta eh, pripravila zelo dobro poročilo. Mislim, da se moramo poglobiti eh, v podrobnosti eh, tega poročila, kajti eh, ni ravno preprosto razumeti, kako celotna struktura deluje vlaganja, eh, potem eh, svetovalni organ, eh, upravni odbor in tako naprej. Težko je sestaviti celotno sliko. Rada bi povdarila, da moramo bolje razumeti vidik upravljanja. Po eni strani zato, ker eh, imamo še zmeraj eh, težave z členom 3, kjer je zapisano, da bo upravni odbor odločal o eh, višini kapitala, ki bo uložen v ta sklad. Strateško orientacijo eh, naj bi določala komisija in pa Evropska investicijska banka. Zato moramo zagotoviti, da ne bodo prevelikega vpliva imeli eh, pomembni eh, deležniki, eh, ki bi eh, morda lahko eh, prišli tudi izven Evropske unije. Torej, to je pomembna točka, poleg tega moramo preprečiti to načelo pravičnega eh, povračila. Potrebno je določiti jasne kriterije, hkrati pa si je potrebno zastaviti tudi cilje eh, glede eh, premustitve razlik v Evropi, kajti to je tudi eden izmed problemov. V Evropski uniji imamo na določenih območjih ogromno vlaganj ali pa bi jih saj lahko imeli. Na drugih področjih pa vlagan takore kot ni, torej eh, cilj je nekoliko preširoko zastavljen. Potem pa je. Eh, pa so tukaj še neodvisni organi, ki eh, naj bi jih eh, ratificiral in potrdil nek neodvisni odbor, nad katerim pa ne bomo imeli tako rekoč nobenega nadzora. Lahko sicer nadzorujemo sistem na samem začetku, ampak samo delovanje bo potekalo v okviru jamstev. Torej, naša vloga bi morala biti eh, veliko bolj jasno določena, tako da bomo natančno vedeli, kako eh, poskrbeti za to, da bodo nova sredstva zares namenjena tistim področjem, eh, ki jih želimo financirati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ferreira. Sedaj pa ima besedo gospa Ajala Zender, poročevalka za odbor za transport. Hvala lepa. Torej, najprej bi se zahvalila gospodu Fernandesu in Ulmanu eh, za to poročilo, ki eh, ima celo vrsto zelo dobrih predlogov eh, in ki je omogočilo učinkovito razpravo. Torej, tu gre za uporabo tega načrta Juncker in tudi iz vidika prometa podpiramo ta projekt. Torej, eh, vsi si prizadevamo za ustvarjanje novih delovnih mest in za rast v Evropi. Eh, ne, ni nam pa všeč to, da se denar išče uh, v tistih eh, najpomembnejših eh, evropskih eh, instrumentih za rast in naložbe in sicer obzore 2020 in pa instrument za povezovanje Evrope. Torej, To je morda najlažji način, kako priti do teh sredstev, ampak vsaj z vidika prometa se nam zdi to usodno. Poleg tega to tudi ni sporočilo, ki ga želimo podati. E, to, gre, to je v nasprotju z cilji obzorja 2020 in pa e, instrumenta za povezovanje Evrope. Torej, mi bi želeli, da parlament ponovno prevzame svojo funkcijo in da se e, posluži možnosti, ki jih ima V zadnjih letih eh, smo večkrat morali najti denar eh, na učinkovit in ustvarjalen način in eh, tudi tu bi bilo to potrebno. Jamstva je mogoče razviti na različne in bolj ustvarjalne načine. Poleg tega je tu govora o prvem in drugem letu, kaj pa se bo zgodilo v tretjem in četrtem letu potrebujemo več eh, prožnosti tudi za iskanje teh eh, sredstev, torej za eh, instrument za povezovanje Evrope bi bilo to ključnega pomena. Kar se tiče upravljanja, bi bilo tudi tam zelo pomembno, da se torej ne samo najde denar, ampak da se tudi financira projekte, ki bodo vzdržni in ki bodo resnično nekaj doprinesli. Torej, eh, to se nanaša tako na globalno raven, kot tudi na bolj konkretne sektorske projekte. Eh, skrbi nas tudi to, da tu ne gre samo za, za finančne vidike, temveč tudi za sektorske vidike. Prosim, dajte mi še malce časa moramo zagotoviti tudi, da pakt stabilnosti ne bo neka ovira eh, pri dostopu do te ključne pobudbe. Hvala. Hvala lepa, gospa Ajala. Sedaj pa ima besedo gospod Diegas. Ora, eh, eu primeiro, em primeiro lugar. Najprej bi. Na Goethe temos, em relação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 ugotoviti moramo, da eh, potrebujemo eh, ustrezno rešitev, potrebujemo sredstva, da najdemo eh, pot iz te slepe ulice, v kateri se nahaja naše gospodarstvo. Težava je v tem, da gospodarstveniki nimajo nobene prave perspektive. Na portugalskem sem se pogovarjal uh, z številnimi uh, majhnimi in srednje velikimi podjetji in dejali so, uh, da uh, je vse to posledica proste trgovine, popolne liberalizacije. Na ta način uh, ni sredstev, na ta način uh, ni optimizma. Zato moramo sedaj to situacijo rešiti. Ampak sedaj predlagamo tržno rešitev. Trg pa ne deluje. Trg je tisti, ki nas je pripeljal v to slepo ulico. In zato ne vidim nobenih pravih rešitev v tem predlogu. Imamo težave vse skupaj razumeti in uh, mislim, uh, da enako velja tudi za naše državljane. Evropska centralna banka naj ne bi imela sredstev za uh, velika javna ulaganja, ima pa uh, dovolj sredstev, da uh, kupuje obveznice, državne obveznice. To je težko razumeti. Veliko je vidikov, s katerimi se ne strinjam v e, Evropski uniji. E, izrečeni so bili že dvomi, kar zadeva upravljanje e, tega novega sklada, pa tudi kar e, zadeva jamstva. Potem je tukaj tudi vprašanje pravične porazdelitve. Nobenih kriterijev ni, eh, nobenih nacionalnih razmeri, torej eh, kako bomo poskrbeli za to pravičnost, kako bomo zagotovili to ozemeljsko kohezijo, ki si jo vsi tako zelo želimo. In če si ogledamo program, ki se skriva za vsem skupaj, program obnave infrastrukture, uh, za javno-zasebnimi partnerstvi, glede tega imamo velike zadržke. You, uh, Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Strinjam se z predloge, ki so jih eh, že podali kolegi kot eh, Evropski parlament eh, moramo eh, zagotoviti, da imamo besedo pri izbiri projektov, kot je dejala kolegica Eliza Ferreira, je upravljanje ključnega pomena. In eh, parlament na zadnje ima so zakonodajalsko vlogo, ko gre za proračun. Države članice morajo prispevati v ta sklad, eh, morajo ga okrepiti. Pri tem pa se moramo zastaviti vprašanje, kako to uh, fleksibilno oziroma dovolj prožno zastaviti v nacionalnem proračunu. Kar pa zadeva kriterije za izbiro projektov, moramo seveda dati prednost ustvarjanju rasti in pa uh, novih delovnih mest. Kot so dejali že številni kolegi, naj bi se ozred, osredotočili na promet in pa na uh, energetsko področje. Jaz predlagam še uh, kreativno industrijo in pa kulturo. To mislim, da je področje, kjer bi lahko uh, poskrbeli za hiter dobiček, uh, kar zadeva. Uh, ustvarjanje novih delovnih mest. In predlagam, da bi kriterije razširili tako, da vključimo tudi to področje. Hvala lepa, gospa Gil. Sedaj pa dajem besedo gospe Bajder. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eh, vispirms es tiešām gribētu cīt. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila obima poročevalcema, gospodu Fernandesu in gospodu Bulmanu. Po eh, poročilu je ta eh, projekt veliko jasnejši in tudi učinkovitejši. Torej, kar bi rada sedaj poudarila je, da cenim eh, podporo, ki je v poročilu dana kohezijskim ciljem, kajti kohezijska politika je izjemno pomembna in je ključnega pomena za številne države članice, predvsem za tiste, kjer uh, bruto nacionalni proizvod ni tako zelo visok. Če bi uh, dobiček uh, tega uh, sklada občutili le v bogatejših uh, državah članicah, potem bomo še poglobili uh, razlike, ki obstajajo v Evropski uniji. Kolegi so že dejali, da potrebujemo zelo jasne kriterije, jasne kriterije za oceno projektov. Z tem se strinjam poleg tega menim tudi, da čeprav imamo neodvisen organ za oceno projektov, potrebujemo tudi nadzorni mehanizem. Poleg tega podpiram tudi pobudo e, za e, tehnični svetovalni organ. Zelo pomembna je tudi povezava z instrumentom Povežimo Evropo. Infrastruktura, eh, cestne povezave so izjemno eh, pomembne in eh, ne moremo oduzeti sredstev projektu Povežimo Evropo za to, da bi obogatili ta sklad. Ta sklad naj bi služil kot jamstvo, jamstvo za izvajanje projektov. Z tem naj bi ti projekti pridobili ustrezna finančna sredstva. Podpiram eh, pobudo, da naj bi financirali predvsem visoko tvegane projekte, kajti Evropa je prepričana, da je najbolj napredna, da je najboljša, ampak eh, nažalost temu ni več tako, tako da moramo res spodbuditi projekte, ki so visoko tvegani na področju digitalne eh, tehnologije, raziskav in tako naprej. Obima kolegoma se zahvaljujem za dobro upravljeno delo. Hvala lepa, gospod eh, Tojre. Ima sedaj besedo poročevalec za odbor za proračunski nadzor. Najlepša hvala, dragi kolegi. Kot eh, poročevalec eh, za odbor Kokobu bi rad povedal, da moramo pri financiranju upoštevati, kako zelo težavni eh, so bili pogovori o, o srednjeročnem proračunu. V odboru za proračun in v odboru za proračunski nadzor smo v, v preteklem sklicu, ko sem imel čast tudi predsedovati odboru za proračunski nadzor, Ehm, vodili bitko za to, da bi Evropski parlament imel večjo vlogo. Sredstva je potrebno bolj učinkovito uporabljati in če si ogledamo, kje eh, sredstva niso bila ustrezno izrabljena, ugotovimo, da je bilo to predvsem na področju, kjer je odgovornost deljena, torej kjer imajo delno odgovornost države članice. Odbor Kokobu je jasno povedal, da je nespremljivo, da bi sredstva, ki so namenjena raziskavam in razvoju, eh, sedaj preusmerili v eh, ta sklad, kajti ta sredstva so se v zadnjem proračunskem obdobju dobro uporabljala in so tudi eh, obrodila ustrezne sadove. V stališču odbora za proračunski nadzor je izpostavljeno tudi vprašanje revizije, vprašanje prevzema odgovornosti. Imamo možnost, da zahtevamo naknadno revizijo projekta Evropske investicijske banke. Zato bi eh, se morali boriti tudi v primeru sklada za strateška vlaganja. Eh, tudi v tem primeru bi morali imeti možnost naknadne revizije strani računskega sodišča. To eh, potem daje parlamentu možnost, da tudi eh, kasneje lahko eh, predloži eh, podatke državljanom. V reviziji vidimo instrument, eh, ki vsaj eh, naknadno predstavlja eh, orodje demokratičnega nadzora in na ta način bomo lahko tudi nadaljevali pogovore. Nad... Hvala lepa. Gospod Manka ima besedo. Zahvaljujem, pan predseda. Chcem se poďakovať. Sprav... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema. Zdi se mi, da iščemo rešitve. Seveda bo potrebno ta projekt predstaviti tudi trgom in če bomo to dobro storili, potem uh, bomo uh, ponovno poskrbeli za zagon Evrope. Investicijski načrt, Junkarjev investicijski načrt je eden izmed uh, elementov eh, strukture, ki naj bi ponovno eh, zagnala Evropo. Dobro bi bilo, če bi imeli nadaljne informacije o tem, eh, kako se razvijajo drugi elementi te strukture. Vsi ukrepi, ki jih sprejemamo zato, da bi Evropo ponovno postavili na noge, bodo vplivali na nadaljne ukrepe, ki jih bomo sprejemali. Uh, kolegica Hübner je pozvala države članice, da ulagajo, ulagajo v ta uh, sklad za strateška ulaganja. Ampak vse skupaj bo odvisno od tega, kako uspešni bomo na drugih področjih, kajti pomembno je predvsem ustvarjanje sinergij. Če ne bi imeli davčnih uh, oaz, uh, potem bi recimo moja majhna država Slovaška imela več eh, sredstev in bi lahko več sredstev tudi vložili v Junkarjev načrt. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Manka. In na koncu ima besedo še gospa van Heusen. Um, like uh, Najlepša hvala. Veliko kolego je že izpostavilo uh, precej vidikov, zato bom dodala le še nekaj. In sicer eh, se eh, bojim poseganja v projekte. Namreč ta sklad se osredotoča predvsem na visoko tvegane naložbe in zato potrebujemo tudi ustrezen upravni odbor, tako da ne bi ogrezili položaja Evropske investicijske banke. Seveda si moramo zastaviti vprašanje, odkot naj bi prišla sredstva eh, za eh, ta sklad. Seveda moramo določiti kriterije. Ampak eh, pri tem se, za tem se mora vse skupaj tudi končati, kajti če bomo v večji meri vplivali na ta sklad, potem bomo izgubili oznako trojni A za Evropsko investicijsko banko in to je edino, kar sem želela dodati. Hvala lepa, gospa Van Hojsen. Če se želi še kdo oglasiti, imamo še nekaj časa. Sicer pa dajem besedo komisiji, na to Evropski investicijski banki in na to zopet eh, poročevalcema. Gospod Benjamin Angel ima besedo. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska komisija bi se rada zahvalila za odlično opravljeno delo. Ta pobuda vidimo, da je prioriteta tudi za Evropski parlament. Jaz bom osredotočil svoj prispevek na tista področja, ki se nam zdijo problematična. Prvič. Za nas je predvsem pomembno, da nadaljujemo z tempom, s katerim smo začeli. In v tem smislu moramo zagotoviti, da eh, so eh, pravočasno eh, določena pravila za imenovanje podpredsednika. Potem smernice na področju ulaganja. To je druga točka. Evropski parlament se v veliki meri zanima eh, za eh, področje ulaganja, ampak eh, to seboj prenaša tudi določeno tveganje. Če bomo smernice sprejeli in o njih razpravljali o vseh podrobnostih, potem bomo za to potrebovali vsaj šest mesecev ali pa celo leto da dosežemo soglasje glede vsebine eh, teh eh, investicijskih smernic in to bo predvsej upočasnilo celoten postopek. Če tudi razumem eh, vaše povsem upravičeno zanimanje za vsebino teh smernic, ne smemo pozabiti na vidik, ki sem ga pravkar izpostavil. Tretja pripomba kriteriji za izbiro projektov. Mislimo, eh, da bi morali več pozornosti eh, nameniti osnutku eh, teh kriterijev, kajti potrebovali bomo celotno presojo vpliva na gospodarstvo za vsak projekt, ki bo predložen to je predlog, ki ste ga eh, podali. Ampak mislim, da je to eh, nekoliko eh, pretirano. Recimo 25 mlinov, ki bi jih postavili v neki državi. Če bi izvajali analizo vpliva na vse države članice, mislim, da bi to bila nekoliko pretirana poteza. Poleg tega pa bi nam to vzelo veliko časa. In uh, še pripomba, uh, ki uh, so jo podali številni kol kolegi, gre za investicijski odbor. Ta mora biti seveda neoporečen. Sprejeti mora biti uh, odločitev glede jamstev in to odločitev morajo sprejeti izvedenci, ki bodo neodvisni, neodvisni uh, od držav članic, od komisije, uh, od parlamenta in tako naprej. In zato smo nekoliko zaskrbljeni zaradi postopka za izbiro teh eh, izvedencev, kaj ti menimo, eh, da eh, bo s tem postopkom omogočena določena politizacija. Mi ne najemamo teh izvedencev zato, da bi določali smernice, da bi sprejemali in določali politiko, ampak zato, da strokovno presojajo o primernosti projektov torej odločati morajo zgolj o projektih, pri tem pa uh, morajo pozabiti na vse druge vidike. Torej, poskrbeti moramo za ustrezno strokovno znanje v tem odboru. Potrebujemo strokovnjake z področja raziskav, eh, prometa, energetike, majhnih in srednje velikih podjetij in tako naprej. Poleg tega pa morajo ti izvedenci imeti dobro kolektivno eh, znanje tudi o širokem geografskem trgu, eh, v katerega vlagamo, kajti vlagali bomo v različne države članice. In še zadnja točka, ki pa zato ni nič manj pomembna. Zelo smo, zelo smo zaskrbljeni. Eh, zaradi črtanja uh, dveh členov in sicer 18 in 19 v vašem poročilju, to zagotavo uh, eh, ni presenečenje za nikogar in sicer bi radi poudarili predvsem troje. Prvič, da bi letnemu proračunskemu postopku prepustili zapustili uh, eh, možnost uh, za odločanje o uh, financiranju uh, tega sklada, je uh, formula za še večji kaos, ki uh, že v tem trenutku obstaja v proračunskem postopku. Vemo, kako težko je sprejeti proračun vsako leto. Drugič, In to mogoče ni eh, tako jasno vsem, to bi eh, uneslo nepredvidljivost v financiranje projektov, kajti velik del financiranja temelji na uh, trdnem uh, večletnem načrtovanju. Uh, to je predvsem pomembno recimo za področje raziskav. Če moramo vsako leto uh, reči, uh, ja, uh, ne vemo, kje bomo sredstva črtali, kje bo prišlo do prerasporeditve, uh, potem bomo vzpostavili veliko negotovost in eh, s tem bomo še ukrepili tveganje. In še tretja točka. Uh, gre za uh, tveganje za bonitetno oceno Evropske investicijske banke. Uh, to je omenila ena izmed poslank. Uh, ampak ne pozabite tudi na bonitetno oceno Evropske unije. Vem, da je to težavna razprava. Uh, ampak to ni razprava, uh, ki bi jo lahko pometli pod preprogo in jo prepustili nadaljnemu letnemu pregledu. Če ne bomo našli ustreznih odgovorov, potem. In seveda lahko ima vsak svoje mnenje o predlogih komisije, ampak če ne bomo torej poskrbeli za jasne odgovore, se nam bo trg maščeval in zagotovo eh, bomo imeli velike težave z bonitetnimi agencijami. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Evropska investicijska banka. Marija Šobakaran. Uh, uh, Če dovolite, bom jaz eh, spregovoril. Nikolas Čenis je moje ime. Uh, in sem uh, vodja novega projektnega oddelka. Najlepša hvala za to priložnost in rad bi se uh, zahvalil obima poročevalcema uh, za dosledno podporo pomena uh, vloge jamstev. Uh, jamstva morajo biti uh, nepreklicna in to je ključnega pomena, to je pravzaprav najpomembnejša točka. Cilj eh, sklada za strateška vlaganja je, da dovoli Evropski investicijski banki, da močno okrepi svojo zmožnost investiranja v visoko tvegane projekte. Gre za vzvod eh, zasebnih vlaganj če želi Evropska investicijska banka prevzeti tolikšno tveganje, eh, potem eh, je vloga jamstva ključnega pomena. Bonitetne agencije bodo eh, tako rekoč varovale našo bonitetno oceno AAA in zato bodo tudi skrbno spremljale, kaj se dogaja z jamstvi. Eh, jamstva torej morajo biti nepreklicna in zahvaljujem se vam za vašo podporo. Evropska investicijska banka poudarja vlogo, eh, ki naj bi odigrale nacionalne banke v eh, skladu EFSI, e, hkrati pa Evropska investicijska banka meni tudi, da je izjemno pomembno, da uh, upravljanje tvegan poteka tako, kot je bilo predvideno v predlogu in sicer mora uh, izključno upravljanje biti v rokah Evropske komisije. To je ključnega pomena, kajte le tako bomo lahko dosegli doslednost eh, v eh, celotnem načrtu ulagan eh, v Evropi in to je tudi edina zaščita pred tako imenovanim načelom pravičnega povračila in zaskrbljenost glede tega so izrekle številne države članice. Jamstva mora upravljati zgor Evropska investicijska banka, to je ključnega pomena. Tretja točka, visoko tveganje in pomnožitev učinka. Kot so povedali številni poslanci, je namen sklada, da Evropska investicijska banka prevzame eh, višje tveganje, večje tveganje in pri tem eh, seveda potrebujemo zasebne vlagatelje, zasebni trg in z tega vidika je izjemno pomembno, da si ogledamo dejstva. Sklad eh, za strateška vlaganja vključuje celo vrsto pobud, ki jih banka že ustrezno izvaja v sodelovanju z Evropsko komisijo. Pri tem uporablja eh, evropska sredstva in sicer na eh, podoben način. Veliko je bilo govora o raziskavah in razvoju, o eh, vrzeli na tem področju in rad bi izpostavil zelo uspešen projekt Inofin in sicer gre tukaj za sredstva za inovacije. In uh, ta program že črpa sredstva iz uh, programa Obzorje 2020. Eh, no, uh, to je zagotovilo, ki vam ga lahko damo. Uh, torej, to vrstni finančni instrumenti so lahko uspešni. Proučujemo tudi možnosti, da podaljšamo ta uh, program, da prevzamemo tveganja, ki presegajo uh, običajen uh, prevzem tveganja strani Evropske investicijske banke. Ampak v okviru tega uh, sklada za strateško vlaganje uh, bomo imeli možnost, da prevzamemo veliko, veliko večje tveganje. Potem pa še. Uh, vprašanje neodvisnosti, eh, ko govorimo o financiranju iz eh, sklada za strateško vlaganje. Vsi individualni projekti, ki bodo eh, predloženi in sprejeti, bodo potrebni na enak način, kot uh, se potrjujejo tudi vsi drugi projekti Evropske investicijske banke. Upravni odbor direktorjev Evropske investicijske banke jih bo potrdil. Torej bodo naša pravila veljala za vsak eh, individualen investicijski načrt. Uh, in uh, pri tem uh, bomo izkoristili seveda jamstvo, ki ga, ki ga zagotavlja sklad za strateška ulaganja. No in s tem imate zagotovilo za kakovost projektov, tako finančno, tehnično, kakor tudi okoljsko kakovost projektov. Hkrati pa e, to zagotavlja tudi regionalno uravnoteženost, o kateri e, so govorile številne države članice. Regionalna porazdelitev e, je ključnega pomena za upravni odbor Evropske investicijske banke in Evropska investicijska banka zelo previdno deluje na tem področju in eh, imamo tudi zelo stroge kriterije, ki eh, so zastavljeni v našem poslovnem načrtu. Hvala lepa in na koncu damo, dajem besedo še gospodu Fernandesu in gospodu Ulmanu. Gospod Fernandez. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali v današnji razpravi. Še enkrat bi se rad zahvalil tudi eh, našim sodelovcem. Eh, to sem storil že prej. Zahvaljujem se vsem uh, eh, sodelovcem iz sekretarijata, kajti uh, dela je bilo zelo vesik, veliko. Čeprav je bil čas omejen, smo se pogovarjali z vsemi deležniki v tem procesu in to je ključnega pomena, kajti ta pomemben sklad mora biti pravočasno izveden. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem v Senci. Čeprav posebej pa bi se rad zahvalil soporočevalcu Udo Bulmanu, kajti naloga, eh, ki jo imava, je zelo pomembna in eh, morava jo uspešno zaključiti. Evropska unija lahko za tem skladom veliko pridobi. Na ta način lahko ustvarimo nova delovna mesta, poskrbimo za gospodarsko rast, eh, Izgubiti pa pravzaprav ne moremo nič. Gre zgolj za jamstvo v višini 8 milijard za uspodbuditev ulagan v višini 350 milijard evrov. V poročilo smo zapisali, da naj bi presežek eh, v tem skladu potem vrnili v eh, proračunske vestice, odkudar bodo sredstva izuzeta. Pomembno pa je tudi vprašanje delegiranih aktov, pomembna je udeležba Evropskega parlamenta. In pri tem govorim predvsem o delegiranem aktu, eh, ki se nanaša na sporazum med Evropsko eh, komisijo, Evropsko investicijsko banko in pa Evropskim parlamentom. In s tem prehajam k vprašanju kohezije. Ta sklad se močno osredotoča na ozemelsko in pa socialno kohezijo sklad lahko uporabljamo seveda tudi v eh, državah, ki so eh, vključene v okvir kohezijske politike. Tam je potencial za vlaganje veliko večji. evropska eh, platforma eh, za eh, svetovanje je izjemno pomembna za tiste države, ki imajo največ težav na področju ulaganja. Govorim predvsem o kohezijskih državah. Vendar pa moramo natančno določiti tudi način delovanja tega svetovalnega organa ta mora pomagati predvsem tistim državam, kjer je izkušen eh, z izvajanjem tovrstnih projektov malo. Mislim, da je to eh, zelo pomembna zaveza. Kaj ti gre za jamstva, za proračun? Zastavljena so bila tudi določena vprašanja, recimo glede prožnosti projektov gre za eh, politično odločitev, potrebujemo politično podporo Evropskega parlamenta, ko gre za nadzor nad temi projekti, potem pa trojni A. Podali smo predlog, ki je nekoliko drugačen od predloga Evropske komisije. V predlogu Evropske komisije je navedba instrumenta Povežimo Evropo, in eh, pa obzorje 2020. Mi pa smo eh, v našem predlogu eh, to le združili. Šlo ne bi za črtanje v višini 3 milijard evrov. 2 milijardi pa ste se izgubili v tej uredbi. In Evropski parlament je zato eh, zahteval rešitve in sicer v letnem proračunskem postopku in v sodelovanju z svetom. Ta postopek že imamo in dejali smo, da v tem projektu potrebujemo jamstvo, eh, ki bo nepreklicno jamstvo. Ta načrt mora pričeti delovati že junija in če želimo, da bi ta sklad dobro deloval, se moramo seveda eh, na delovanje tega sklada tudi ustrezno pripraviti. Sedaj pa k vprašanju eh, Evropske investicijske banke. Seveda potrebujemo podporo Evropske investicijske banke če bi Evropska investicijska banka zagotovila 16 milijard, Evropski parlament pa le 5 milijard, bi nam to seveda bilo v veliko pomoč in to bi seveda rešilo naše probleme, vsaj do določene mere. Še naprej bomo eh, dejavni na tem področju. Sedaj pa eh, še prošnja. Naj bodo eh, predloge, ki jih boste podali, uresničljivi predloge. Kajti, če boste podali predloge, ki bodo zahtevali soglasje v svetu, potem eh, bo to pomenilo, da si tega Junkarjevega načrta ne želimo. Veseli me, da sem slišal konstruktivne predloge, vendar pa moram povedati tudi, da so ulaganja dobra, pa naj bodo to javna ali zasebna ulaganja. Ulaganja so dobra, če ustvarjajo nova delovna mesta, če skrbijo za gospodarsko rast. In tudi javna ulaganja lahko za to poskrbijo. Pri tem uh, pa seveda ne smemo zanemariti vlogo zasebnih ulaganj. Projekti morajo poskrbeti za napredek. Ta sklad ne vzpodbuja le ulaganj, ne podpira le majhnih in srednje velikih podjetij. Ta sklad eh, bo omejil tudi obseg eh, birokracije in odpravil upravne ovire, ki obstajajo na notranjem trgu. Uh, Eh, to vidimo na energetskem eh, trgu in na posameznih energetskih trgih Evrope. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo še poročevalec gospod Ulman. Hvala lepa. 26 eh, prispevkov kolegov sem uh, naštel in zahvaljujem se vsakemu kolegu in vsake kolegici za konstruktivne predloge. Uh, Mislim, da bomo o vseh teh predlogih zelo konstruktivno eh, razpravljali, ko boste predložili tudi predloge sprememb. Ne vem, ali imam eh, dve ali eh, tri minute, da odgovorim na 26 prispevkov. Prosim vas za vaše razumevanje. Če se najprej obrnem na Evropsko komisijo, pa tudi na Evropsko investicijsko banko. Kaj ti seveda bomo morali eh, razviti eh, način sodelovanja v prihodnih eh, tednih. Če bomo storili to, kar ste predlagali, Benžama, potem na prihodnji seji ne bomo več imeli predsednika kajti eh, zaradi negotovosti eh, predlogov eh, ne bo eh, zadostnega zaupanja v projekte. Torej, če Evropski parlament ne bo opravil svoje domače naloge, potem ta projekt ne bo užival zadostnega zaupanja. In še propomba, kar zadeva eh, sam eh, tempo izvajanja. Predstavniki eh, Evropske komisije in Evropske investicijske banke so imeli šest mesecev časa, da razpravljajo o, o svojih predlogih. Eh, Jose Manuel in jaz pa sva imela tri tedne za pripravo tega poročila. Eh, prevajalci so delali trikrat bolj hitro kot običajno, zato da bi poskrbeli tudi za prevode. Obljubljam vam. Da bomo še naprej delali, kolikor hitro bomo lahko. In obljubljam vam tudi, da v tej eh, hiši ne bo politike zatiskanja oči. To ni v skladu z mandatom Evropskega parlamenta in tega ne bomo storili. Torej se bomo pogovarjali, dokler ne bomo imeli učinkovitega in pa dobrega rezultata kajte le tako bomo lahko odgovorili na pričakovanja evropskih državljanov. Nikjer v eh, predlogih eh, mene ali mojega kolega ni zapisano, da eh, bomo do zadnje pikice preverili vsak posamezen projekt. Evropska investicijska banka bo tako ali tako izvajala nadzor. Mi eh, smo v naše poročilo zapisali le, da bomo preverili eh, vpliv, splošen vpliv na gospodarstvo. Nič drugega ni zapisano. In eh, še en nesporazum se je pojavil. Nikjer v najnem poročilu ni zapisano, da bo Evropski parlament odločal o izbiri izvedencev. Ravno tega si ne želimo. Evropski parlament želi le predružiti eh, seznam, eh, ki bo nekoliko krajši. Želimo podati le mnenje eh, glede na seznam eh, upravnega odbora. Proračunski nadzor je eh, edini, ki lahko eh, da zagotovilo. In tukaj gre eh, za običajno revizijo, ne gre za politizacijo celotnega postopka, gre za prevzem odgovornosti strani predstavnikov državljanov. No, o finančnih eh, predlogih. Eh, bi lahko drugi bolj kompetentno govorili kot jaz sam. Eh, Jose Manuel ima na tem področju veliko več izkušenj. Prepričan sem, da bomo našli skupno rešitev, rešitev, ki bo v skladu z načeli eh, tega parlamenta in ki bo izpolnila temeljni pogoj, ki se nanaša na zanesljivost novega sklada. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se vašega sodelovanja. Hvala lepa, gospod Ulman. Mislim, da se vsi zavedamo, kako veliko odgovornost ima ta hiša. Zelo veliko se pričakuje od tega velikega projekta in moramo se na to ustrezno odzvati. Želel bi vas tudi vse pozvati k prožnosti, zato da bomo Eh, tu eh, sprejeli eh, sporazum, ki bo koristen za vse državljane. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Zelo veliko tis je name naredila ta razprava in tudi priča o tem, da je Evropski parlament odločen, da se bo hitro odzval na pričakovanja za investicije, ki uh, jih potrebujemo. Mislim, da so pred nami trije izzivi. Prvič eh, gre za samo časovnico. Zelo pogosto se Evropsko unijo kritizira zato, ker so eh, njeni postopki odločanja zelo dolgi in ker naj se Evropska unija ne bi dovolj hitro odzvala na pričakovanja naših državljanov. Čestitam poročevalcema, ki sta dokazala, da lahko delamo hitro in pripravljamo tudi predloge hitro. In to uliva veliko upanja. Drugi izziv pa je ta, da ne smemo biti preveč. Eh, preveč navezani na eh, pravila. Vemo, da Evropska unija ima zelo veliko pravil, eh, vendar v tem primeru ne smemo biti žrtve teh pravil pri doseganju cilja, ki smo si ga zadali. Na to pa imamo tudi vprašanje zaupanja. Vemo, da imamo premalo financiranja, ampak gotovine, denarja pa je v obtoku zelo veliko. Torej, veliko denarja je na voljo investitorjem. Res je, da investitorji ne vedo, kam ulagati svoj denar in državam celo posojajo uh, za negativne um, obresti. Uh, ampak tu gre za tvegane naložbe. In če se želimo soočiti s temi tveganji in uliti zaupanje um, investitorjem, jim je treba dati jamstva. In sicer gre za jamstvo Evropske unije, ki ga jamči tudi Evropska investicijska banka. Sam sem zelo odprt tudi predlo za predloge eh, poročevalcev, eh, ki eh, ste zapisala, da bo do trgi se ustrezno odzvali, vendar nisem prepričan, da se bodo trgi vedno ustrezno odzvali. Spomnim se pogajan za dodatni proračun za 2014 in za proračun za 2015. In eh, zelo hudimi napori smo dobili še 4,8 dodatnih milijard sredstev in na ta način smo stabilizirali vso to 25 milijard neplačanih računov. Ampak dejstvo, da imamo za 25 milijard neplačanih eh, računov, potem to tudi ne uliva kakšnega hudega zaupanja investitorjem. Ti se upravičeno sprašujejo, kako, je, kako naj zaupamo Evropski uniji, če ne more plačati 25 milijard eh, računov. Torej, eh, treba je to zaupanje vzpostaviti. Vem, da eh, sta člena 18 in 19 eh, člena, ki malce blokirata pogajanja eh, gospoda poročevalca in pa tudi poročevalci iz drugih odborov, zlasti Tran in Itre. Treba bo najti določbe, ki bodo predvidljive kajti gre za dolgoročne investicije in investitori morajo imeti možnost, da predvidijo, kaj se bo zgodilo z njihovimi naložbami in eh, moramo jim to stabilnost eh, ponuditi. Torej, zahvaljujem se sekretarjatu, zahvaljujem se poročevalcama za upravljeno delo, pa tudi vsem um, odborom, ki so se pridružili temu delu. Parlament ni nikoli tako močan, kot takrat, ko delajo odbori skupaj. In parlament, ki bo predstavil skupno stališče, bo prav gotovo zelo veliko lahko vplival tudi na svet. Do 19. marca ob 12. lahko vložite predloge sprememb torej AD4, AD4AM je odprt. Torej vse, kar ne spada pod to poglavje, eh, gre v ločene amandmaje skladno z 59. členom poslovnika. Torej amandmaji, ki eh, imajo zakonodajni vidik, se lahko, se lahko nanašajo samo na predloge zakonodajo ne morejo pa vključevati političnih um, predlogov in osnutkov. Hvala lepa. Okay.